po odstopu gospoda Petra Maha in gospe Glenis Wilmont eh, sta se sprostila njuna sedeža in sicer za 1. septembrom in 3. oktobrom 2017. O tem smo obvestili pristojne nacionalne organe po imenovanju gospe Marije Gabriel eh, za članico Evropske komisije, po imenovanju gospoda Herberta Rojla v regionalno vlado v porenju eh, Severni Vestfaliji in po imenovanju gospe Ildiko Galpelč eh, v računsko sodišče parlament eh, ugotavlja eh, sprostitev eh, treh sedežev 7. julija za gospod Gabriel in gospoda Rojla in 1. septembra za gospod Galpelč. O tem smo obvestili tudi pristojne nacionalne organe. Poleg tega mm, pa je se sprostil tudi sedež gospoda Luja Aljota, ki je bil izvoljen v francoski parlament. Pristojni organi Malte, eh, Nemčije, Združenega kraljestva in eh, Francoske republike eh, so me obvestili, da so imenovali gospoda Francisa Zameta, Dimeha, Denisa Radke, Jonatana Buleka in eh, gospod Franz Žeme in eh, baroneso Nošino Mombarik. Za 24. junijem, 24. julijem, 1. augustom, 21. julijem in 8. septembra 2017 nadomestili bodo mm, gospod Teresko Modini Kačija, gospoda Herberta Rojla, gospoda Hrogerja Helmerja, gospoda Luja Aljota in gospoda Jana Dankana. In za njih veljajo enake pravice kot za vse druge poslance.